Okay, colleagues. Dragi kolegi, nadaljujemo z razlago glasov. Najprej poročilo gospe Grisbeck. Gospod Deva, izvolite. Ena minuta. Gospod Deva. Gospod Deva. Mr. Deva gospod Deva. Speak, not... Če želite spregovoriti, če ne, pa ni treba. Uh, Gospa uh, predsedujoča, ena najpomembnejših stvari, ki so posledice naših pravnih tradicij v Združenem kraljestvu, je tradicija Magne Karte. in pravi, da nišče ne sme biti priprt in v preiskavi brez utemeljenega razloga in ne sme biti v priporu dolgo brez utemeljenega razloga. In ta tradicija je nekaj, kar je v zakonodaji in to je ena najpomembnejših lasnosti našega pravnega sistema predpostavka nedožnosti, dokler ni nekdo spoznan za krivega. Če imamo drugačno strukturo, potem država postane dominanten partner in državljan postane podrejen partner v tem odnosu. Če pa država mora dokazati, da ste krivi, sistem, je treba najprej upoštevati pravico državljana. Hvala, gospod Deva. Gospa Morva, izvolite. Hvala lepa. Kar zadeva domnevo nedožnosti, to je zelo pomembno poročilo in glasovala sem za to poročilo. Še prav posebej zato, ker je domneva nedožnosti načelo, ki je zelo pomembno za državljane, zato da se lahko branijo pred ekscesi moči. Zlasti, ko se znajdejo pred sodišči, ko so areterani zaradi političnih razlogov, temu smo priča v Romuniji to se dogaja mačarom na v Romuniji v zadevi Morvaj Ištvanbeke. Tu vidimo, zakaj je pomembna domneva nedožnosti. Breme dokazovanja mora biti na strani organov. Organi morajo predložiti dokaze, če želijo dokazati krivdo posameznika. To pa se ne zgodi, če tega ne upoštevamo. Mikrofon je bil odsek. Spod pošpešil. Ja sem podpozil tudi. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Povedal sem, zakaj menim, da je nujno, da imamo skupni postopkovni zakon v Evropi. Imamo skupni evropski nalog za prijetje in včeraj nisem uspel reči, da, da je dobro, da je bil sprejet osnutek v različici, ki ga je podporil Evropski parlament. Saj smo v tem osnutku potem odpravili odločene pomankljivosti predloga komisije. Dobro je, da smo uh, črtali to, da mora vse dokazati vedno država, ne pa državljan. Ne vem, zakaj je komisija želela eh, odpraviti to temeljno načelo. Potem več definicij smo dodelali, recimo definicijo kazenskega postopka in tako naprej, tako da mislim, da naše različice gotovo bolj. Hvala, gospod Mamikins. Hvala, gospa predsedujoča, domnevanje dožnosti je ena najpomembnejših stvari v pravnem sistemu. To je kot Biblija in domnevanje dožnosti je pomembna v celem svetu. To je dobra zamisel in jo treba realizirati. Podpiram današnjo odločitev in menim, da v kazenskih postopkih ne smemo uporabiti nobene sile in zelo pomembno je, da nekdo ni spoznan za krivega, dokler to ni dokazano. In zelo je pomembno to, kar smo zapisali glede dokaznega bremena v tem besedilu. Vse to je zelo pomembno za našo skupnost. Še enkrat bi podaril, da sem glasoval za to besedilo, saj menim, da je to zelo pomembno za naš nadaljnji razvoj. hvala. gospod eh, kelly glasoval sem za to poročilo in verjamem da je večina poslancev glasovala za to poročilo kajti predlog je zelo razumen in tudi tu je dobro da Organi ne smejo posvati podatkov medijev, medijem, če to krši domnevno dožnost. Organi ne smejo uporabiti sile, zato da bi dobili informacije strani o, posameznikov. In poleg tega so tu pomembne varovalke glede tega, da nekdo mora biti navzoč na sojenju. Vse to je dobro za pravično sojenje in zato, da kazenski postopki potekajo čim bolj jasno in transparentno in to podarja, zakaj gre pri EU. Gre za skupnost vrednot in spoštovanje pravic vseh in to je zelo pomembno za vse nas. Hvala lepa. Gospod Henan. Hvala, gospa predsedujoča. Pred 800 leti smo vzpostavili načelo, da ne smete biti pridržani brez razloga. In sedaj, ko spostavljamo evropski kazanski sistem iz mehanizma evropskega naloga za prijetje, se je to načelo opustilo. Bil sem vključen v primer, ko je nek uh, mlad moški bil v priporu v Grčiji 11 mesecev v enem najhujših sporov v Evropi, zato ker je prišlo do zamenjave identitete in skoraj da takoj, ko je prišlo do sodnega postopka, je bil izpuščen. In dve leti je bil torej priprt brez utemeljenega razloga. Torej lahko rečemo, da sam postopek je že bil kazen. In sedaj ob 800-letnici magne karte se mi zdi žaljivo, da šele sedaj bomo rekli, aha, domneva je nedožnosti pomembna. Hvala, gospod Henen. Gospod Polčak. Udelni slova, pani predsedkinje. Ja bih... Hvala za besedo, gospa predsedujoča. Lani je bilo 800 let od sprejetja magne karte in za nas poslance je bilo pomembno, da uh, ustrajamo pri procesnih pravilih glede kazanskega prava. Kajte, to je pomembno za pravično sojanje. V nekaterih državah se ta načela uporabljajo že stoletja in jih je nemogoče ošibiti. Nemogoče ošibiti določena jamstva, ki jih zagotavlja tudi konvencija o človekovih pravicah. To je okvir pravičnega uh, eh, sovanja. To sem ustavil za to poročilo. Gremo naprej na poročilo gospe Ford, osebna zaščitna oprema. Najprej gospod Mamikinis, izvolite. Kopijen smerov legal sistema individual aizsardzības līdzekļu atrašanā. Hvala lepa. Zelo pomembno je, da imamo osebno zaščitno opremo. Evropski uniji ima že dolgo zgodovino. To je tudi povezano s tehničnim razvojem v Evropski uniji. In čas je, da moderniziramo, da posodobimo direktivo. To je pomembno za skupni trg. Mislim, da je zelo pomembno, da se pogovarjamo o zaščitni opremi, tako za gasilce, vojake, kot tudi druge, ki to potrebujejo. Potrebujemo druga pravila, nova pravila glede kakovosti, glede uporabe. Menim, da je to zelo dobro poročilo in podaril sem, da sem za to poročilo. Ja, eh, Gospod Kelly, hvala še enkrat, predsedujoča. Tudi sam sem glasoval za to poročilo, seveda. Poročevalka Viki Fort je opravila odlično delo in lahko jih pohvalimo za to. Veseli me, da bo sedaj oprema podvržena strožjim kontrolam in pravilom glede skladnosti. In veselim, veselijo me tudi zahteve po uporabi uh, uradnega jezika države uvožnice, zato da bodo potrošniki lahko dobro razumeli vse v zvezi uh, s to opremo in tudi izdelovalci morajo zagotoviti, da bodo navodila jasna, uh, in razumljiva da in morajo tudi upoštevati uh, skladnost opreme. Transparentnost je nujna, če želimo zagotoviti maksimalno zaščito evropskih državljanov, ko gre za osebno zaščitno opremo. Hvala, gospod Henan. Njega. Gospod Polčak. Děkuji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dejstvo je, da osebna zaščitna oprema je nekaj, kar gre z roko roki s tehničnim razvojem in obstajajo priložnosti, pa tudi tveganja. povezana z notranjim trgom. Izboljšanje pravil za osebno zaščitno opremo, bo vplivalo tudi na proračun družb in posameznikov, ki delajo na takšnih delovnih mestih. Podprl sem na predlog in čestito bi poročeval, ki za odlično upravljeno delo. Odločil sem se primerjati uh, razloge za in proti, o katerih sem govoril. Kar zadeva osebno zaščitno opremo, ne smemo spregledati možnosti, priložnosti, ki jih ta zakonodaja omogoča. Torej, res se moramo držati čim strožji standardov. Hvala. Thank you. Hvala. Uh, poročilo stila naprave za plinasto gorivo, gospod Mamikins. Številni prebivalci EU uporabljajo nafto, biološke odpadke, les za ogrevanje. Še najbolj priljubljeni pa so naprave, ki delujejo na plin. Pogosto so uporabniki blizu plina s tem napravam in lahko le podprem to zamisel, da bi morali izboljšati varnost teh naprav. Kaj ti ljudje so lahko poškodovani zaradi plina, če naprave niso ustrezne. Tako da standardizacija teh naprav vseh 28 držav članicah je res dober predlog. Hvala. Uh, Gospod Kelly. Hvala še enkrat, gospa predsedujoča. Kot pri zadnjem poročilu je tudi tu poročevalka Catherine Stiller uh, res uh, naredila dobro poročilo, lahko le pohvalim in sem glasoval za to poročilo. Pomembno je zato, ker spremenja obstoječe direktive in nam omogoča, da, do, iz, da še dogradimo skupni trg, kot je dejal tudi danes. Nizozemsko predsedstvo je nekaj zelo pomembnega in še zlasti, ko gre za plin. Kaj ti plin je zelo pomemben del tudi v prehodu na obnovljive vere energije. Kaj ti v takšni mešanici ima potem plin pomembno vlogo in naprave, ki upravljajo plin, morajo ustrezati naj, najstrožjim standardom. Kaj te, te naprave lahko sproščajo CO, ki je ubijalec, zato bo ta direktiva omogočila boljšo varstvo potrošnikov. Sedaj pa poročilo gospoda Lopezes Turisa Vajta, žičiške naprave. Najprej gospa Anderson, izvolite. Okay imamo na stotine žičnic v EU in pomembno je, da so varne in da ljudje zaupajo v njihovo varnost. Ta nova uredba bo izpopolnila standarde za prihodne žičnice, torej žičnice, ki se uporabljajo za šport in v urbanih središčih. Podpiram ta uredbo pravila in veseli me, da je parlament podprl ta nova pravila. Pozdravljam delo, ki je bilo upravljeno za izboljšavo standardov za žičiške naprave. Poleg tega pa se veselim strožjega režima, s katerimi se bomo spopadli s kršitvami te zakonodaje. Hvala. Gospod Mamikins. Hvala. Evropska unija je voditelj, ko gre za število žičniških naprav na svetu. Poleg tega pa smo tudi vodstven, na vodstvenem mestu, ko gre za proizvodnjo žičnic. Tako da je nujno, da imamo to uredbo, ki bo izboljšala situacijo, novi standardi se bodo uporabljali in tudi tehnične uredbe skladne s to uredbo. To je zelo pomembno. Pomembno je tudi, da stare naprave niso podvržene tem novim pravilom. Zato sem glasoval za to poročilo. Uh, Hvala. Gospod Kelly, izvolite. Hvala še enkrat, tako kot pri prejšnjih dveh poročilih lahko rečem, da to poročilo priložnost za izvajanje skupnega trga in glasoval sem za. Bil sem tudi včeraj na razpravi in številni poslanci so govorili o tem, da je to treba podpreti, kar seveda ne preseneča gre zakonodajo, ki morda ni najbolj, najbolj medijsko izpostavljena, vendar pa pomaga temu, da so evropski državljani varnejši. Gre za standardizirana pravila glede varnosti žičnic in za to je nekaj, kar je dobro za delavce in za širšo javnost. Dobro pa je, da smo eh, zgodovinsko pomembne oziroma stare um, žičnice izuzeli iz te uredbe. Gospoda Henana ni, torej gremo kar naprej na naslednje poročilo. Eh, mirovni proces v Kolumbiji. Najprej gospod Pospišili, izvolite. Predsedkinje, jaz sem podpořil toto usnesenje. Hvala, gospod predsedujoča. Glasoval sem za to resolucijo. Pogosto govorimo o kršitvah človekovih pravic v svetu. Govorimo o obraženih konfliktih, o državljanskih vojnah. No, tudi imamo pozitivno izjemo. Sprejeli smo resolucijo, ki pozdravlja mirovni proces v Kolumbiji. Zelo sem vesel, da sem lahko glasoval za to resolucijo, kajti po 50 letih um, državljanske vojne v tej latinsko-ameriški državi sedaj vidimo žarek upanja, da bo prišlo do konca konflikta in da bo vlada podpisala primerje z obroženimi uporniškimi skupinami. Ta sporazum se pripravlja že štiri leta, mislim, da je dober in če bo prišlo do ratifikacije letos, potem bo končno tudi letos v, v, v Kolumbi prišel mir. Hvala, gospod Mamikins. Hvala, gospa predsedujoča. Državljanska vojna v Kolumbiji je bila en, en najdaljših konfliktov v moderni zgodovini. Na sto tisoč žrtov je bilo veliko ljudi je bilo ugrabljenih in lahko sem se sestal lani z um, kolumbijskim predsednikom, ker sem bil član delegacije Evropskega parlamenta in um, dosežen je bil res dober rezultat. Sprejet je bil peti člen v splošnem sporazumu glede žrtev. To je zelo pomemben korak naprej. Bilo je tudi več težav. torej Norveška, Čile, Argentina so bili posredniki, ki so skušali posredovati pri teh pogajanjih. In pomembno je tudi, da smo mi pod parlament sodelovali tu. Gospoda Henana ni, tako da lahko s tem tudi zaključimo. Zasedanje se prekinje do treh. Hvala vsem.